Diamo inizio. Benvenuti a tutti. Pa začnimo. Lepo zdrav vsem. Kot vidite, je predsednik v dvorani. Ne bom minister za kmetijstvo v Italiji. Uh, kar nekaj SMS-ov sem prejel strani kolegov, ki so mi čestitali, ampak jaz ostajam kar tu, kjer sem. Dnevni red, če nimate nobenih pripomp na dnevni red, potem je dnevni red sprejet. Z velikim veseljem vam sporočam, da je tolmačenje na voljo v vseh jezikih, ki so v uporabi v našem odboru. Sprejeti je treba tudi zapisnike sej 4. marca, 11. marca, 18. 19. marca in 25. marca. Če do konca seje ne boste podali kakršnih koli pripomb, potem bomo te zapisnike sprejeli. Mimo grede naj povem tudi to, da se današnja seja prenaša preko interneta. Torej, kolegice in kolegi, sedaj pa res predstavitev z naslovom Izkušnja novih držav članic skupno kmetijsko politiko med letoma 2009 in 2013. Veliko veselje mi je, da lahko pozdravim šest strokovnjakov, ki bodo predstavili svoje mnenje in tudi svoje izkušnje iz države članice, odkuder prihajajo, kakšne izkušnje torej imajo skupaj kmetijsko politiko. Izkušnje z področja izvajanja SKP so izjemno pomembne, predvsem z vidika poenostavitve. O tem se trenutno pogajamo s svetom in komisijo. Tri dele bomo imeli. Pri vsakem delu se boste oglasila dva strokovnjaka, po vsakem delu bo sledila razprava. Se pravi, tri je deli današnje seje, dva strokovnjaka na posamezni del in po vsakem delu krajša izmenjava mnen z odborom Agri. Prvi del se nanaša na neposredna plačila in schema enotnega plačila na površino, tako imenovani SAPS. Najprej bomo dali besedo prvemu strokovnjaku, gospod Vojcehu Pomajdi, direktorju sklada za programe pomoči v kmetijstvu. Gospod je tudi nekdani direktor Polske plačilne agencije za to področje. Povedal nam bo, kakšne so izkušnje Polske pri izvajanju SKP-ja v prvih letih članstva v Evropski uniji. Naslednji govornik v tem prvem delu pa bo gospod Balaš Gjofri, predsednik Kmetijske zbornice Mačarske. Govoril pa bo o pričakovanjih mađarskih kmetov v zvezi z reformo SKP -ja na podlagi izkušenj z dosedanjem izvajanjem te politike. Strokovnjake res prosim, da govorijo največ deset minut vsak. Največ deset minut imate vsak na voljo. Potem pa bo seveda sledil drugi in še tretji del današnje seje. Gospod Pomajda, beseda je vaša. Albert Des želi še besedo, preden začnemo? Ja, tanki je. Ja, hvala, predsednik. Zdaj, z vidika sestave nove vlade v Italiji, moram povedati, da me nekoliko eh, skrbi, zaskrbelo, da bi naš eh, predsednik odbora šel v Rim zdaj, ko potekajo zelo pomembna pogajanja. Zato se mi zdi eh, nujno, da se zagotovi ustrezna kontinuiteta in da predsednik odbora eh, vsaj upam do konca tega mandata ohrani ta položaj. Hvala lepa, Albert. Besedo pa, kot rečeno, predajam prvemu strokovnjaku, gospodu Pomajdi. Deset minut je vaših, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Veseli me, da lahko danes sodelujem na zasedanju vašega odbora in da z vami delim svoje znanje in tudi nekaj izkušenj z področja uvajanja SKP, sploh pa v kontekstu tega zasedanja z področja vzpostavitve plačilne agencije in eh, izkušenj, ki smo jih imeli na tem področju. Sam sem v obdobju 2003 do 2005 vodil to plačilno agencijo, torej v obdobju vstopanja Polske v Evropsko unijo, torej ko je šlo za pripravo vstopa eh, in eh, potem izvedbo prvih plačil. Kot eh, sem pripričan odlično veste, to zadeva tudi večino držav, ki so v zadnjih letih, sočasno s Polsko, vstopile v Evropsko unijo, je vstop teh držav in njihovega kmetijstva v Evropsko unijo zahtevalo doseganje določenih ciljev. In kaj je to pomenilo za posamezne države? Tu bom predvsem govoril za Polsko, seveda. V prvi vrsti je to pomenilo institucionalno in eh, pravno prilagoditev, tako v predpristopni fazi, kakor tudi z vidika zakonodajne ga dela sprejemanja evropske zakonodaje in ustanavljanja institucij potrebnih za izvajanje SKP. Potem eh, tudi prilagoditev kvalitetnim in pa zdravstvenim oziroma sanitarnim zahtevam. Prav tako je to povečalo naše možnosti za prodajo kmetijskih proizvodov na trgu EU. Obenem pa je to predstavljalo tudi dodatno motivacijo z vidika konkuriranja velikim in močnim akterjem na evropskem trgu. Do leta 2012, torej v obdobju 2004 do 2012, smo izvedli skupno 40 milijard evrov izplačil v smer poljskega kmetijstva. To je je seštevek sredstev iz eh, proračuna EU in nacionalnega proračuna. Moramo vedeti, da je vse čas nacionalni proračun še podpiral plačila iz evropskega proračuna. No, tu vidimo prvi in drugi steber in pa srednjeročna plačila na hektar kmetijskih gospodarstv. Skupaj torej, kje je naša država pri ravni teh plačil? Kot vidite, na ravni 320 evrov, oba stebra skupaj. 320 evrov, torej skupno na hektar, to je pod povprečjem, ki znaša 345 evrov za območje celotne 27-terice EU. Zakaj je Poljska sprejela odločitev, da bo uveljavila sistem SAPS? V prvi vrsti zato, ker je v kontekstu STO ta sistem klasificiran kot sistem, ki je nevezan proizvod, na proizvodno. V pregledu Agende 2000 je bilo zapisano, da bo podoben poenostavljen sistem sprejet tudi v starih članicah Evropske unije, v tako imenovani 15-terici, ki je že prej seveda izvajala SKP. Prav tako se na ta način zagotavlja polno in učinkovito absorpcijo sredstev za polsko kmetijstvo v prvih letih članstva. Prav tako to olajša postopke kmetom, enostavnejše eh, procedure eh, podajanja ulog, eh, izvajanja pregledov in tudi izvedbe morebitnih popravkov. Zakaj je bilo ravno to, torej poenostavitev sistema, pomembna za Polsko? Nekaj splošnih številk. 312 tisoč eh, kvadratnih kilometrov je površina Polske, več kot 35 eh, oziroma skoraj 35 milijonov parcel, 10,5 milijona parcel v sistemu SAPS, referenčna površina 141 tisoč kvadratnih kilometrov, torej 45 odstotkov celotne površine države, število registriranih kmetov, približno 2 milijona. Srednja velikost kmetijskega gospodarstva je 10,38 hektarov in to počasi tudi raste. Leta 2006 je bila povprečna velikost kmetijskega gospodarstva, torej dobrih 9 hektarov, zdaj dobrih 10. Število ulog za neposredna plačila v povprečju 1 373 tisoč na leto. In eh, verjetno, če to preverjate z vašimi podatki za vaše eh, države, eh, in potem lahko vidite, s kakšnimi količinami plačil smo imeli opravka. Na Polskem imamo opredeljene tudi konkretne zahteve, kar zadeva plačila SAPS. Za, gre za torej vsak hektar v gospodarstvih za več kot enim hektarom površine, ki so predmet dobre kmetijske prakse. Skupno je upravičenih površin 14,1 milijona hektarov in to pomeni, da smo to izračunali z razdelitvijo celotne ovojnice. Pomembno je tudi, da se vse te površine ohranjajo v kontekstu dobre kmetijske prakse. Prav tako je pomembno spoštovati načela varovanja okolja in pa navskrižne skladnosti. Polska je imela desetletni, desetletno prehodno obdobje za tako imenovani phasing in, torej da pridemo do povprečja EU. Če pogledamo to obdobje, torej 2004 do 2013, tu nekoliko prihitevamo, kajti zaenkrat se še izvajajo plačila za leto 2012, čeprav ta plačila potekajo v letu 2013, no ampak vendarle tu vidite, temeljna oziroma osnovna plačila v oranžni barvi, potem pa v svetlo in temno zeleni eh, vidite porazdelitev izplačil iz evropskega oziroma nacionalnega proračuna, kot je bilo izpogajeno. V prvih letih, torej 2004 do 2006, je del teh sredstev bil prenesen tudi iz naslova sredstev za razvoj podeželja, da smo na ta račun potem povečali neposredna plačila. Izvedba neposrednih plačil v milijardah evrov po posameznih letih, torej obdobje 2004 do 2006 smo združili, skupno torej 5 milijard evrov, v preostalih letih pa vidite, kakšne zneske smo dosegali v poprečju tam 3,2 milijarde evrov na leto leto 2012, kot rečeno že prej, eh, še ni do potankosti izračunan. Tu gre za ocene, ker določene plačila še potekajo, tako da je to zgolj za približek. No, kakšne so prednosti sistema SAPS? Po našem mnenju, to bi bil nekakšen zaključek tega mojega prispevka. Sistem SAPS je dober odgovor v smislu funkcije podpore, neposredne podpore, kar predlaga Evropska komisija. Gre torej na plačila, ki so vezana na naloge, ki jih eh, posamezne počne dosegajo. Prav tako se na ta način bolje izkoristi razpoložljiva finančna sredstva, kajti celotna ovojnica se porazdeli med vse upravičene površine. Na ta način se izognemo neizkoriščenim sredstvom. Prav tako je uporaba sistema SAPS nekaj, kar bistveno zmanjšuje družbene in pa ekonomske stroške. Gre za spremembo sistema na nekaj novega in to vsega lahko naleti na nerazumevanje in nedodovoljstvo, predvsem na strani kmetov. E, vendar pa to predvsem izhaja zaradi negotovosti glede tega, kakšen vpliv bodo te spremembe imele na njih. No, predvsem se bojimo, da bi drug sistem povzročil več uh, upravnih stroškov, da bi bil ta sistem tudi bolj zapleten. In uporaba sistema SAPS ne izključuje možnosti koriščenja drugih inštrumentov za podporo, ki bodo na voljo v novem sistemu neposrednih plačil, kot naprimer plačila za mlade kmete, za uh, mala kmetijska gospodarstva uh, in pa tudi plačila, ki so vezana na proizvodno. Naj vam za primer omenim stroške, ki jih imamo na polskem z izvajanjem neposrednih plačil. Izračunali smo, da je poprečen letni strošek za serviseranje ene vloge približno 100 evrov. Skupni strošek sistema SAPS je torej 140 milijonov evrov. In eh, s tem so povezana eh, tudi eh, preverjanja na terenu, izvajanje aktivnosti ELPIS in tudi vse ostale revizijske aktivnosti in skupni letni strošek v primerjavi z skupno višino izplačil je predstavlja približno 4,5 odstotke na polskem. Kakšna so torej naša pričakovanja za prihodnost in kakšni so zaključki? V prvi vrsti želimo ohraniti sistem SAPS in tu se retorično sprašujemo, zakaj se odpovedati preverjeno dobrim in učinkovitim rešitvam, ki so razumljive tudi za kmete. Potem ohranitev sistema SAPS bolj odgovarja ciljem reforme, sistem je enostaven in, kot že rečeno, je prav tako ta sistem skladen z zahtevami STO. Še eno vprašanje. Zakaj ne bi logike SAPS prenesli tudi na druge države članice? To bi bil pomemben korak v smeri poenostavitve SKP. Veliko govorimo o poenostavljanju pri teh novih ukrepih. Ampak praktično gledano, če pogledamo, eh, kaj prinaša nova finančna perspektiva, moram reči, da osebno ne vidim ravno nekih eh, hudih poenostavitev. Mislim, da nekih elementov, ki bi nakazovali na to, da bodo stvari za kmete enostavnejše. Ne, bodo teže za kmete in tudi postopki bodo eh, teže za administracijo samo. Še zadnji stavek, gospod predsednik. Izravnava plačil s povprečjem EU, to naj bi bilo naše izhodišče. Ampak, predvsem moramo najprej pustiti za seboj eh, kriterij historične proizvodnje. Ravno površina je tisti najbolj odločilen kriterij pri doteljevanju sredstev. Hvala. Dobro. Hvala lepa gospodu Pomajdi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 Sam sem član kmetijske zbornice na Mačarskem, sam sicer prihajam z vasi in sem tudi dejaven v kmetijstvu. No, tu danes pa sem v svojstvu predsednika kmetijske zbornice in eh, rad bi vam povedal nekaj o mnenju naše zbornice. Kot prvo, naša zbornica je nova. Ustanovljena je bila marca in novo je to, da je članstvo v kmetijski zbornici zdaj obvezno. Prej smo imeli 110 tisoč članov, zdaj pa imamo 350 tisoč članov v kmetijski zbornici. Ponovam je torej članstvo v kmetijski zbornici obvezno za vse, ki so dejavni v kmetijskem sektorju, v kmetijsko-živilski eh, industriji in tudi za tiste, ki so dejavni na področju trajnostnega razvoja. Tako da je naša zbornica postala bistveno bolj pomembna zdaj in pomembno je, da se tudi naš glas nekoliko bolj sliši tudi na mednarodni sceni. Vsega, kar želimo kmetom pomagati, želimo si SKP, ki nam bo pomagala in ki nas ne bo omejevala. To je enostavno reči, ampak eh, skupna kmetijska politika je nekaj zelo zapletenega, zelo težavnega. In eh, pomembno je, da obenem izboljšujemo konkurenčnost, zagotavljamo trajnost in to pomeni, da potrebujemo tudi pravično in enostavno SKP, kar pa je vsekakor zelo težko doseči. Kar zadeva pravila, pravila so seveda povsod po Evropski uniji enaka in vem, da je vse to rezultat zelo dolgega in napornega dela, ampak pomembno je, da so na voljo tudi enaki pogoji povsod po Evropi in to pomeni tudi manj birokracije. Imamo kar nekaj sektorjev, ki so dokaj občutljivi na spremembe in na njih moramo še posebej paziti. Kar nekaj sektorjev je, kjer ni nojno toliko gledati na konkurenčnost, temveč je potrebno gledati bolj dolgoročno v prihodnost. Predvsem imam v mislih živinorejo. Le 35 odstotkov kmetijstva eh, odpade na to področje, tako da je treba biti bolj pozoren na področju živinoreje in eh, pridelave mleka. Lahko bi govoril seveda tudi še več, eh, predvsem o eh, sektorju perutninarstva in eh, reje prašičev. No, na splošno gledano, Če pogledamo reformo SKP, prvi stebr, mladi kmetje so zelo pomemben element tega prvega stebra. Ampak pomembno je, da dobi takšen denar ne le vsak nov kmet, ampak vsak kmet, ki še ni dopolnil 40 let. Mi imamo veliko mladih kmetov na mačarskem in eh, do spremembe generacij včasih pride in to dokaj zgodaj, eh, oziroma dokaj pozno, in potem naši kmetje sicer niso mladi kmetje, ker niso mlajši od 40 let, ne morejo pa dobiti podpore za mlade kmete, kljub temu, da so začetniki, ker so pač starejši od 40 let. Kar zadeva uh, območja uh, posebnega ekološkega pomena, to načelo podpiramo, prav tako pa menimo, da obstaja tu nek problem. In sicer kmetje morajo uh, v namene območij z posebnim ekološkim pomenom umeščati tudi visoko kakovostna prvovrstna kmetijska uh, eh, zemlišča. Uh, eh, ampak ključno pri kmetijstvu je proizvodnja kakovostne hrane. In uh, če bomo zdaj te prvovrstna kmetijska zemlišča uh, oddaljevali na območje s posebnim ekološkim pomenom, potem eh, bo to problematično. Če bo prišlo torej do takšnega prehoda, potem eh, mislim, da potrebujemo nekaj več podrobnosti, kajti ne razumemo več, kako naj bi eh, natančno prišlo do tega prehoda. Za države, ki uporabljajo sistem SAP že zdaj, eh, tu je dejstvo, da si ne želimo Evrope dveh hitrosti in pomembno je, da enaka pravila veljajo za vse. Če hočemo stvari poenostaviti, potem eh, moramo ne le poenostaviti sama pravila v zakonodaji, temveč moramo poenostaviti celotne postopke. Ogromno ljudi namreč sploh ne podaja vlog, ker se jim zdi, da je sistem prezapleten. Gre za davkoplačevalski denar in pomembno je, da stvari nadziramo, da nadziramo potrošnjo, to je zelo pomembno, vedeti je treba, zakaj namenjamo ta denar, jasno, ampak eh, ne moremo kar izhajati iz tega, da eh, je izhodišče vsakogar eh, to, da bi rad zlorabil sistem, da bodo upravičenci skušali kakorkoli goljufati in da bodo počeli ne vem kaj nepravilnega s tem denarjem. Vse to so torej naloge, ki čakajo nas vse skupaj in na tem moramo delati tako na nacionalni ravni, kakor tudi na evropski ravni. Mislim torej, da je potrebno o tej problematiki spregovoriti tudi tukaj in ravno iz tega naslova sem te probleme tudi tu izpostavil. Mislim, da so to tista ključna vprašanja in upam, da bomo deležni tudi odgovorov. Hvala lepa. Bene, Zelo dobro, najlepša hvala. Hvala, ker ste se držali dodeljenega časa. Sedaj pa nas čaka razprava o teh prvih dveh predstavitvah. Kolega Sikirski, podpredsednik, se je prijavil k besedi. Če se želi še kdo prijaviti, naj to pove, sicer bomo prišli na drugi del. Ja, nisem vedel, da bom prvi, niti nisem hotel biti prvi, ampak dobro, tako je nastalo. najprej mi dovolite splošno ugotovitev. Namreč izkušnje novih držav so izjemno zanimive in mislim, da bi nekoliko bolj poglobljena analiza teh izkušenj vsekakor predstavljala eh, dodano vrednost pri reformi SKP. Te predstavitve, ki smo jih eh, tu slišali, so bile zelo zanimive in na nek način je to seveda vedno nekako nacionalno obarvano. In to ni nič čudnega, če tudi gre za eh, strokovnjake, za znanstvenike, kajti mislim, da bi bilo morda bolje, če bi imeli tudi zunanje eksperte, ki bi preučili procese sprememb, ki so se odvili v teh državah morda bi na ta način bile te ocene še bolj objektivne. In eh, mislim, da je tudi škoda, da vseh teh študij, ki smo jih bili deležni v predpristopnem obdobju, zdaj eh, več ni ali pa se pojavljajo v zelo omejenem obsegu. Pogosto namreč gledamo na širitev češ ja, širitev se je zgodila in uh, sicer v nekem obdobju, v katerem so sredstva namenjena širitvi Unije bila bistveno nižja, kot eh, so to napovedovale prvotne analize to je v končni fazi tudi dobro, kajti kaj, kaj to pomeni? To pomeni tudi, da so se trgi dobro povezali. Leta 2002 smo odpravili vse carinske postopke eh, v trgovanju med Polsko in Evropsko unijo. In že ob vstopu v Evropsko unijo smo imeli odprti trg. Vemo, da je temeljna vrednota Evropske unije, enotni trg. In ta enotni trg smo dejansko vzpostavili že prej, kljub določenim pomislekom, kar zadeva kakovost in druge zadeve, je bil učinek tega za polsko kmetijstvo eh, izjemen in konec koncev za unijo kot celota. No, in to je še naprej največja prednost, ki jo ponuja Evropska unija, to je enotni trg. Prav tako je treba veriti, da je gospodarstvo večine držav, novih držav članic, bilo v obdobju tranzicije iz socialističnih gospodarstv v tržno gospodarstvo. V socialističnih gospodarstvih je bilo kmetijstvo bolj ali manj družbeno na različnih ravneh. V nekaterih eh, novih državah je bilo 80-90 odstotkov kmetijstva državnega, kjer smo imeli eh, kombinate za druge. Članstvo naj bi bilo sicer prostovoljno, ampak eh, ta prostovoljnost je bila nekako usiljena. In polski kmetje imajo še danes velike pomisleke pri eh, združevanju eh, zadruge v eh, proizvo, organizacije proizvajalcev, ravno zaradi te negativne izkušnje ja, s siljenjem v državne kmetijske eh, organizacije. No, v tem obdobju se vsi morda spomnimo tudi tega, da smo imeli v preteklosti eh, celo karte za prehrano. Eh, In tu je še prišlo do velike spremembe, do ogromne spremembe. In eh, to je sprememba, ki je takšnih razsežnosti, da nekateri niti niso sposobni teh sprememb eh, doumeti. In eh, v nekaterih državah je zelo težko zdaj izvesti vse te spremembe, zato ker izhajajo iz stališča blaginje, ne iz stališča revščine. No, iz eh, naslova vsega tega to tvori določeno situacijo. Mi smo takrat sprejeli doplačila na hektar. Sam sem bil takrat poblašen strani vlade za pripravo kmetijstva za vstop v Evropsko unijo. In vem, oziroma vedel sem, da bodo te doklade, ta doplačila nekoliko nepravična z vedika blagovne menjave, ampak eh, vemo, kaj se je dogajalo na ravni STO in kot je dejal gospod Pomajda, drugih možnosti ni bilo, zato smo se odločili za te Eh, do krade na hektar. To je morda nekoliko oslabilo eh, plat trgovanja z proizvodi, ampak je to zagotovilo določeno mero, socialnega miru. In eh, tu mislim, da se je ta model kar izkazal. Ampak Ko že govorimo o skupni kmetijski politiki, moram reči, da imam vedno več pomislekov glede tega, ali so le plačile na hektar prava. Kaj ti zdi se mi, da so samo plačile na površino dovolj. Mislim, da potrebujemo tudi druge elemente podpore, eh, saj to izhaja ravno iz raznolikosti kmetijstva. Kmetijstvo v Evropi je bilo seveda vedno zelo raznoliko, zdaj je postalo še bolj raznoliko, eh, ne le ekonomsko gledano, ampak tudi socialno gledano, po širitvi Evropske unije. Torej. Gre torej za resničen mozaik te raznolikosti in eh, zato menim, da skupna kmetijska politika vendarle dobro deluje. Hvala lepa. Grazie, Sigreski, Albert De Hvala lepa. Albert Tes, potem gospa Maginis. Hvala, Pavlo. Hvala lepa tudi obema strokovnjakoma za njuni poročili iz novih držav članic. Moram reči, da vedno z veseljem potujem v nove države članice, na, na Polsko, Mačarsko, eh, Latvijo, kamorkoli že. In vedno sem zelo navdušen nad tem, kaj uspeva kmetom na tam tam. Imamo majhna gospodarstva, velika gospodarstva, ampak v vsakem primeru sem vedno resnično navdušen nad tem, kaj uspejo eh, dosegati te družine, ki upravljajo kmetijsko gospodarstvo. Oba strokovnjaka sta dejala, da se zauzemata za kar se da enostavne postopke, da se želita poenostaviti. Ampak to bo ostala zgolj želja, kajti predlogi komisije nikakor ne vodijo v poenostavitve. Eh, mislim, da ne parlamentu, ne svetu ne bo uspelo te želje izpolniti in to tudi močno obžalujem. Eh, zdaj moram reči, da sem sam včeraj skupaj s sinom izpolnjeval uloge za letošnje leto in prvikrat nimamo več historičnih premij eh, v Nemčiji prvi krat imamo povsod enaka plačila, ne glede na to, ali gre za uh, eh, obdelovalno eh, površino ali za travinje. Eh, dejstvo je, da je kljub temu vse zdaj bolj zapleteno. V preteklih letih je bilo enostavno, površina v hektarjih, pridelek in uloga je bila gotova. No, to, kar pa obžalujem in to vedno znova povem, je, da nam ni uspelo hitreje zagotoviti izravnave na ravni EU. Če pogledamo ogromne razlike v plačilih na hektar, potem vidimo, da se v večini novih držav članic odvija eh, velika nepravičnost. Prejšnji teden sem bil kot eh, član skupine EU Ukrajina v Ukrajini in tam sem videl, da je vendarle koristno za Poljsko, za nove države članice, da so članice Evropske unije. Kajti, če govorimo z ukrajinskimi kmeti, vidimo, da imajo tudi tam ogromna kmetijska gospodarstva z tisoče hektari, ampak veliko teh družinskih kmetij pa. prinaša vsak dan 20 litrov mleka eh, v mlekarno. In eh, ti ljudje mi pravijo, da nimajo nikakršne državne podpore, ki smo jo morda deležni v Evropski eh, uniji. In ravno mali kmetje pogosto nimajo niti dovolj denarja za nakup semen. Tako da tam so problemi bistveno večji kot problemi, s katerimi se soočamo znotraj Evropske unije. In tega se moramo zavedati. Kolega Šekerski je govoril o planskem gospodarstvu. Paziti moramo, kajti tu pa tam, ko sem eh, takole čez konec tedna eh, doma in se soočam z odločitvami, ki jih sprejemamo na ravni EU, me počasi skrbi, da gremo ravno v to smer, torej v smer planskega gospodarstva. Eh, to moram reči, da pogosto gledam stvari in se sprašujem, ali ima zadeva kakšnokoli eh, vezo z eh, Evropsko unijo. Zadnjič mi je frizer povedal, da je Evropska unija predpisala neko novo maksimalno dolžino kabla pri eh, sušilcu za lase in da je ta zdaj tako kratka, da frizer ne pride več do stranke. Tu me potem zaskrbi in tudi pri kmetijski politiki moramo paziti, da ne bomo preveč stvari regulirali in eh, da bomo zadevo peljali naprej v smeri, kot jo omenjata oba strokovnjaka, torej v smeri poenostavitve. Hvala. Grazie, Albert. Hvala lepa, Marjan Maginas. Hvala, predsednik. Tudi mene veseli, da ste tu in ne v Italiji, tako da vsekakor podpiram to, kar je dejal gospod Desma naprej. No, mene predvsem zanimata dve sporočili obeh strokovnjakov. Namreč kot prvo, ohranitev obstoječega sistema SAPS, ravno zaradi morebitnih stroškov sprememb. In to je pomembno sporočilo, ki ga moramo upoštevati pri nadaljnih pogajanjih. Bi pa me nekoliko bolj zanimalo, kakšen naj bi bil vpliv eh, plačil iz SKP na kmetijstvo v obeh državah. Kakšen vpliv je to imelo na proizvodno? Eh, je proizvodna živine zrasta ali padla? Eh, je predelava poščine zrasta ali padla. E, torej, kakšen vpliv imajo ta plačila na kmetijstvo. Te podatke potrebujem zato, da na ta način morda lahko nekoliko bolj izpilimo to politiko in da morda tudi bolje razumemo, kako zadeva deluje na ravni posameznih kmetij. Tudi gospod Čekerski mislim, da je to omenjal. Tako da, če imate kakšne podatke te vrste, bi to vsekakor bilo zelo pomembno in koristno. E, pa tudi morda bi nam lahko oba eksperta nekaj več povedala o naslednjem če bi bili prisiljeni sprejeti nov sistem, torej da se odpovedal sistemu SAPS, eh, koliko več bi to eh, pomenilo v smislu stroškov upravljanja. Prej ste govorili o tem, da trenutno sistem stane 4,5 odstotke, koliko bi stal nov sistem. Hvala. Bene, grazie, Hvala lepa besedo predajam obema gostoma, da se nakratko odzoveta na vaše vprašanje in pripombe, potem pa prejdemo na drugi del. Izvolite. Kdo bi se prvi oglasil? Pani Šivonič, on se. Gospod eh, predsednik, ta vprašanja so dokaj natančna in eh, v tej fazi vam niti ne morem odgovoriti na nje, gospa poslanka, ampak eh, mislim, da bo kolega v drugem delu omenjal ravno te vidike v svojem prispevku. Sam sem eh, ja, govoril o stroških, ki jih v tem trenutku ima Poljska za vzdrževanje in vodenje sistema SAP. Smo to še enkrat ponovil. Povprečen strošek servisiranja ene vloge je trenutno približno 100 evrov. Približno 1 400 tisoč vlog imamo vsako leto, tako da mislim, da veste, kako astronomsko eh, visok znesek to pomeni. No in največji del teh stroškov žal odpade na stroške kontrol in vzdrževanja informacijskih sistemov. Mi dan danes ne moremo odgovoriti na vprašanje, koliko bi stala vzpostavitev novega sistema, ker bi v bistvu morali takšen sistem postaviti popolnoma na novo, nezničljene točke, kajti to bi bilo potrebno upoštevati popolnoma nove eh, postavke, nova izhodišče za razvoj podeželja. Tako da to bi zahtevalo zelo natančne analize in izračune, ki smo jih seveda sposobni narediti, če bo ta odločitev padla. Zaenkrat je odločitev takšna, kot je in že same te analize bodo verjetno povzročile dodatne stroške. No, na srečo se danes eh, razprava nekako, vsaj pri nas na polskem, nekako druge, nagiba v smer, da se vsaj v naslednjih letih ohrani sistem SAPS. Hvala lepa. Penik. Dobro, hvala lepa. Gospod Džorfi. Ko sem vsotelnik ur.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 Mačarska ne želi imeti tega sistema za vsako ceno in zavedno. Radi bi le vedeli, kako bo s prehodom iz enega sistema na drug in kakšne pogoje naj bi uporabljali pri tem prihodnosti. Sami stroški prehoda niso najpomembnejši, ampak je treba upoštevati sedanjo strukturo. Pripravljamo zakonodajo in za dobro pripravo potrebujemo dobre odgovore. Glede produktivnosti majhnih družinskih kmetij, tu je treba dati veliko podpore majhnim kmetovalcem, to je jasno. Majhne družinske kmetije brez pomoči ne bodo preživele, tako da ne bomo mogli zajamčiti zadostne produktivnosti za njih. Ampak, če upoštevamo sociološke vidike in če želimo, da ljudje ostajajo v podeželskih območjih, potem moramo tem območjem pomagati. Pomagati moramo majhnim kmetijam. Vlada na mačarskem meni, da bi morali spremeniti to situacijo. Sedaj imamo 50 odstotkov orne zemlje pri velikih kmetijah in 50 odstotkov jih imamo pri majhnih kmetijah in treba je spremeniti to strukturo. Upamo, da bo nova zakonodaja prispevala k tem spremembam tako da bomo lahko sprejeli zakonodajo s kvalificirano večino. Zakonodajo, ki jo seveda potrebujemo za spremembo te situacije. Hvala. Dobro, najlepša hvala obema za ta prvi del. Prejdemo kar na drugi del današnje seje, ki se nanaša na razvoj podeželja. Z nami sta Elita Benga, vode enote za kmetijski razvoj pri Inštitutu za kmetijsko gospodarstvo v Latviji. Predstavila nam bo program podpore za razvoj podeželja, upravičence in razmere v kmetijskem sektorju. Za njo besedo dobi Emilija Mohan, državna sekretarka za Evropske zadeve z Ministrstva za kmetijstvo Romunije. Govorila pa bo o krepitvi podregijskega gospodarstva z novo skupno kmetijsko politiko za male kmete Romunija. Gospa Elita Benga, za deset minut je beseda vaša. Labdence,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 10. Najprej nekaj o rezultatih. Pet let je torej že menilo, odkar smo ta program, program uveljavili. Leta 2007 smo imeli 113 tisoč kmetijskih gospodarstv z 708 tisoč prebivalci na podeželju. Zahvaljujoč temu programu, katerega cilj je bil izboljšati blaginjo na kmetijskih gospodarstvih, so se stvari spremenile. No, prva os našega delovanja je bilo izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva, druga os okolje in podeželje, tretja os izboljšanje kakovosti življenja na podeželju in gospodarska diverzifikacija in četrta os program LIDER. Latvija je ena redkih držav, kjer program LIDER izvajamo na celotnem ozemlju in veliko ljudi je vključenih v ta program in za program, ki je zelo pomemben za naše kmetijstvo. V kmetijskem vidiku morda eh, to ni tako pomembna zadeva, ampak z vidika razvoja podeželja pa so ta sredstva izjemno pomembna. No, do kam smo prišli? Poglejmo leto 2010. Statistični podatki kažejo, da se je število kmetijskih gospodarstv znižalo za 36 odstotkov, torej koncentracija zemljišč je više, prav tako se je število prebivalcev za 7 odstotkov skrčilo na podeželju. Kot vemo, gre za trende, ki so podobni trendom tudi v drugih državah. Upali smo, da bi vendarle več ljudi ostalo na podeželju, ampak to se ni zgodilo. Poglejmo zdaj, kako so bila porazdeljena sredstva iz tega programa. Za nas je najpomembnejše izboljšanje konkurenčnosti. Na začetku skoraj 48 odstotkov, eh, proti koncu približno 42 odstotkov za konkurenčnost, kajti povečali smo plačila na površino za območje z omejenimi dejavniki. No, nekoliko pa so se zmanjšale izplačila za diversifikacijo in pa kakovost življenja. To ni najbolje, kaj ti gre za ukrepe, ki dejansko spodbujajo zaposlovanje. No, tu vidite porazdelitev sredstev na gospodarstvo. V modrem stolpcu je odstotek kmetijskih gospodarstv. Več kot 90 odstotkov naših eh, kmetijskih gospodarstv je malih in gre za gospodarstva, ki ne živijo zgolj od kmetovanja. Hmm, skoraj da 5 odstotkov vseh eh, sredstev je šlo v tak gospodarstva. Velika kmetijska gospodarstva pa so bistveno izboljšala svojo konkurenčnost eh, in so postali akteri na globalnem trgu z eh, žitaricami. No, ampak mala gospodarstva še vedno, naš ključni problem in še vedno ostajajo v težki situaciji. Če pogledamo Evropo kot celoto, vidimo, da na severu in na vzhodu, torej zeleno obarvane eh, države, kjer je skoraj da 50 odstotkov površin pod žitaricami, to so tiste države, ki bodo v prihodnih letih izvažale svoje proizvode v celoten svet. No, poglejmo zdaj primerjavo Latvija-Nizozemska. Na levi vidite, da se Latvija lahko zelo dobro razvija, eh, če pogledamo emisije CO2 na hektar. Nizozemska je v zelo težavnem položaju, Latvija je v zelo dobrem. Če pogledamo ta isti podatek na milijon evrov proizvodnje, tu pa je Latvija v bistvu na slabšem položaju. Torej, gre za torej, isto, isti podatek, ki ga gledamo skozi dve različni optiki. Latvija je zelo eh, ravna država, eh, ploska država in eh, država bo predvsem v tem, da ne bomo imeli možnosti za razvoj, če bomo prejemali še naprej tako malo sredstev. No, kaj je prenesel ta program razvoja podeželja. Kot vidite, se je veliko zgodilo predvsem na področju izboljšanja konkurenčnosti. 376 milijonov je šlo v razvoj podeželja oziroma v razvoj kmetijstva, eh, gre za investicije v kmetijstvo, potem 10 odstotkov za živilsko predelovalno industrijo, 1 odstotek za izboljšanje ekonomske vrednosti gozdov in drugi ukrepi 7 odstotkov. No, kako se Latvija razvija skozi ta leta? Stopnja zaposlenosti v kmetijstvu je zdaj na ravni 15 najboljših držav članic v Evropski uniji, ampak stvari se nekoliko spremenijo, če pogledamo to zadevo skozi kriterij vrednosti proizvodnje. Pri nas namreč potrebujemo 9,3 delavce za to, da proizvedemo enako vrednost kot eh, drugot. To pomeni, da moramo konkurenčnost in produktivnost okrepiti. Tu vidimo še v pogled v to, kako nam je uspelo soočiti se s krizo. Cene za kmetijske proizvode so namreč močno zrasle in tudi prihodki so se povišali. Število zaposlenih v sektorju se je znižalo, ampak produktivnost se je bistveno povišala izboljšala, obseg proizvodnje pa se ni zmanjšal. Izvajali smo dolgoročne investicije in rezultat je pozitiven. Dolgoročne investicije so se do leta 2010 zniževali, ampak potem so, kot vidite, zopet porasle in eh, potem smo prišli do prihodkov, ki so se vrnili na uh, raven pred krizo. 30 do 40 odstotkov eh, prihodkov eh, kmetov odpade na kmetijsko proizvodno. No, ampak v povprečju so prihodki zaposlenih v kmetijstvu približno 6000 evrov na zaposlenega in to je ena najnižjih ravni v Evropski uniji in zato je pomembno, da še naprej eh, izboljšujemo te vrednosti. Dejstvo je, da se vsaka nova članica Evropske unije sooča z drugačno problematiko. Eh, okoljska vprašanja, ki so zelo pomembna eh, v Nemčiji, na Nizozemskem, eh, so vprašanja, ki v Latviji niso morda tako zelo v spredju, ker se izvaja ekstenzivno kmetijstvo. Hvala lepa za to predstavitev. Besedo dobi gospod Emiljan Mohan, sekretar za evropske zadeve v romunskem ministrstvu za kmetijstvo. Uh, bună ziua, mulțumesc, domnule președinte. Lepo popovdne vam želim. Hvala, predsedajoči. Nakratko bom skušala predstaviti, kako mali kmetje v Romuniji prijemajo pomoč na podlagi evropskih pravil, po obdobju po pristopu Evropske unije. Začela bom s primerjavo med obdobji. Do leta 1989 smo imeli eno situacijo, potem pa bom to primerjala z letom 2012. Kaj je tu pomembno na tej prosojnici? 14,7 milijonov hektarjev kmetijskega zemlišča je bilo v preteklosti razdeljenega. To je prevedlo do določenih težav. 28 odstotkov je bilo posvečeno intenzivni obdelavi, 411 kmetij smo imeli z velikosti v oprečju 5000 hektarjev, po drugi strani pa smo imeli 58 odstotkov ekstenzivnega kmetijstva, 3776 kmetij z velikosti 2557 hektarjev v oprečju. Po liberalizaciji kmetijstva je prišlo do spremembe prej 14,7 milijonov kmetijskega zemljišča. To se je znižalo na 9,7 milijonov, to imamo 12 tisoč kmetij. Te se ukvarjajo z intenzivnim kmetijstvom. 5 milijonov hektarjev zemljišča imamo tu, potem imamo 900 milijonov kmetij, ki se ukvarjajo z ekstenzivnim kmetijstvom. Tu imamo 3 milijone hektarjev. Potem imamo tudi Kmetija srednje velikosti, 1,7 milijona hektarjev takšnega zemljišča imamo. Zaenkrat imamo še 2 milijona hektarjev neobdelane zemlje. To ni vključeno v SAPS. To lahko bolj jasno vidite na tem grafu. Tu jasno vidite različne skupine zemljišč. Tu gre za zemljišč zemlišča majhne velikosti v primerjavi z velikimi kmetijami. Tu imamo lahko tudi do 60 tisoč hektarjev na kmetijo. Ampak kaj je zanimivo? V prvem delu grafa vidimo majhne kmetije. Te imajo od 1 do 10 hektarjev zemlišča 32,3 odstotka pravičenega zemljišča po Savsu imamo to. Če si pogledamo kmetije, ki so velike od 1 do 5 hektarjev, ki se soočajo z največjimi težavami, tu vidimo predvsej enotno porazdelitev. Skladno s statističnimi podatki, Tu vidimo podeželjsko območje s pozitivnimi in negativnimi vidiki. Tu imamo le Hilfov in Tulčo, le ti dve okroži. To lahko vidite, ker je obarveno z rdečo. Tu imamo zelo majhno število majhnih kmetij. Obrazložitev je predvsej jasna. Ilfov je okrožje v blizini Bukarešte, Tulča pa ima najmanjše število prebivalcev med vsemi okroži. Kmetijske dejavnosti niso ekstenzivne. To je oddel Tiduno. No, kakšne sklepe lahko sedaj potegnemo, potem imamo preveč kmetij na podregionalni ravni, kar pomeni, da ta sektor ni dovolj konkurenčen, tu ni dovolj proizvodnje. Tu imamo tudi zemlišče, ki je neuporabno, ampak bi ga lahko uporabili drugi kmetje. Tu ni enotnosti v Romuniji. Včasih imamo na podregionalni ravni pomembnejše blago, javne dobrine. Tu imamo tudi okoljske prispevke, biotsko raznovrstnost. Vse je pomembno za tradicijo in za kulturne specifičnosti, za dediščino Evropske unije, za pokrajino. To je pomembno tudi za razvoj agroturizma. Treba je obnoviti kmetijsko skupnost. Mislim, da ni treba podrobneje razlagati tega, kar že vsi veste času komunizma so bile podeželske skupnosti uničene zaradi komunističnih zadrug. Občutek odgovornosti do zasebnih lesnin je bil spodkopan. To še vedno obstaja. Majhni kmetije so tudi zelo pomembne zaradi demografskih vidikov. Treba je preprečiti opuščanje kmetijskih zemlišč in selitev delovne sile. No, poglejmo, kako pomembne so te kmetije. Statistični podatki potrjujejo, da ta gospodinstva prijemajo največ prihodkov prav iz kmetijstva. To je 37,6 odstotkov celotnega prihodka. Največji del se nanaša na potrošnjo lastnih verov. Prihodki znašajo 9 odstotkov celotnega prihodka gospodinstva na podeželskem območju. No, kako naj to razumemo? Kako je s potrošnjo lastne proizvodnje? tu je zelo malo prihodkov na teh kmetijah, tako kot smo slišali prej. Diverzifikacija je omejena, prav tako usmirjanje tržišča. Po drugi strani imamo na podeželskem območju Romuniji manjše stopnje brezposobnosti kot v mestnih območjih. To je neka varovajka za ohranjanje delovnih mest. Tako bi lahko ustvarili tudi nova delovna mesta. Ampak tu vidimo še en vidik. In sicer vse več je starejših. Tu imamo velik odstotek tistih, ki so starejši od 55 let na podeželskih območjih. Zato spodbujamo mlade kmete, da se začnejo ukvarjati s kmetijskimi dejavnostmi. Prav tako bi morali predvideti povečanje kmetijske konkurenčnosti. To ne sme biti povezano z velikostjo kmetij. Potrebujemo tudi večjo dodano vrednost proizvodo. Tudi to je pomemben vidik. Omenila bi tradicionalne proizvode. Iz kmetij. Potem prestrukturiranje. Treba je identificirati in spodbuditi kmetijsko dimenzijo. Tisti kmetij, ki imajo komercialni potencial. Če se kmetije ne morejo spremeniti, ne smejo biti preveč obremenjene. Treba jim je pomagati. Kot sem rekla, podpreti moramo tradicionalno proizvodnjo, ustvariti moramo politike, tako da bodo kmetije imeli možnost, da izberejo prihodnost v tem sektorju. Kmetom moramo dati podporo, ne da bi preprečili njihove naravne evolucije. Prav tako lahko vidimo, kako je s temi kmetijami. 900 tisoč kmetij imamo, 350 tisoč kmetij je smirjenih. Tu imamo med 2 in 8 UDE. Simo, če imamo poprečno moče 4 ali 5 hektarjev. Veliko teh kmetij se ukvarja z živinorejo, tudi to lahko prispeva k boljšemu gospodarstvu. No, naj omenim nekatere ukrepe, ki smo jih tu predvideli, kako naj bi nam to pomagalo pri nadaljem delu, pri spodbujanju majhnih kmetovalcev. Najprej prvi stobr, tu imamo neposredno plačilo na hektar. Potem imamo CNDP za rastlinsko in živalsko proizvodnjo, to je žal na zelo nizki ravni. Potem pa imamo seveda ukrepe v drugem stobru. Prvo in drugo smernico in sicer gre za spodbojanje kmetij, gre za spodbojanje mladih kmetov, po posodobitev kmetijske opreme, treba jih je usposabljati. Potem imamo drugo os, tu gre za podporo gorskim območjem, drugim območjem in tu imamo tudi kmetijska plačila. Kakšni pa so trendi, s katerimi se soočamo? Najprej lahko rečemo, da so politike po pri pristopa Evropske unije zmanjšale število območij med enim in dvema hektarjem. Tu vidimo postopno povečanje deleža večjih kmetij. Imamo 2 do 5 hektarjev na kmetijo, kar zadeva ukrepe podeželskega razvoja. Lahko rečemo, da imamo tu ukrep 141. Tu gre za podporo, ki je povezana z visokim popraševanjem. Ti kmetje se sedaj počasi osredotočajo na tržišča, na diversifikacijo lastne proizvodnje. Lahko bi omenila še nekaj podrobnosti, ampak naj vam pokažem nekaj slik iz območja, z katerega prihajam. Ne glede na to, kako Veliki so napori, bi se še vedno morali potruditi za to, da bi ohranili majhne kmetije in vitalnost podeželjskega območja. Tu pa še nekaj slik. Hvala.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 gazdálkodóktól hallottam, hogy... Hvala. No, ko sem se srečal z romunskimi kmeti, so mi rekli, da bo vlada naložila nove davke za kmete. To bodo posebni davki, ki jih bodo morali kmetje plačevati. Šlo bo za davek na kmetijske prihodke. Romunska vlada želi peljati ta davek v prihodnosti. Šlo bi za obdavčanje neposrednih plačil. Tisti, ki ne plačujejo davkov, ti kmetje bodo imeli manj subvencij v prihodnosti. Torej, neplačeni davki bodo odšteti od zniska pomoči. Mislim, da to ni korektno in to ne more delovati na tak način. Veliko smo storili za to, da bi povečali zneske neposredne pomoči v Romuniji in državah Balkanske regije, kajti veliko kmetov je v težavah. To so zneski, ki so pomembni zneski. če želijo romunski kmetje imeti več denarja, potem to pomeni, da bodo drugi kmetje v drugih regijah prijeli manj sredstev. Zato je prišlo do teh sprememb, ampak ne zato, da bi romunska vlada obdavčila te prihodke. Nočemo dati tega denarja v obliki davka romunski vladi, to ni igra. To, kar želi imeti romunska vlada, ni pravično, ni spremljivo, to ni legitimno. Tako da mislim, da bi morala romunska vlada mkniti ta predlog o obdavčanju kmetijskih prihodkov. No, še enkrat bi rad rekel, da je to v nasprotju z evropsko zakonodajo. Hvala. <clears throat> Hvala lepa. Prosim, kdo še želi besedo? Gospod Jar. Hvala, predsedujoči. Tri dopolnilne vprašanja bi imel, kar zadeva male kmete. Zdaj tu imam vprašanje. Veliko je bilo govora o tem, da naj bi podprli tudi programe za mlade kmete. To je konec konca tudi v eh, smislu naših reform. Moje vprašanje je, kakšno velikost kmetije pa svetujete mladim kmetom, ko začenjajo? Kaj bo vaše mnenje ustrezna velikost kmetije za začetek? Drugo vprašanje, bolj k prvemu prispevku. V številnih novih državah imamo površine, ki niso registrirane oziroma, kot ste vi rekli, niso v sistemu SAP. To je političen eksploziv. V Romuniji imamo dva milijona hektarjev, ki kar tako nekje ležijo, ki bi lahko še vključili. Imate spoh nekaj izhodišča za rešitev, kako in kaj s temi površinami ali pa tu čakate na rešitev strani Evrope ali menite, da naj bi ta območja vključili v varovanje okolja. No in še zadnje vprašanje z področja razvoja podeželja. Tu vedno znova potekajo prepiri, ali naj ohranimo sofinanciranje držav članic ali ne. Zanima me, kakšno je vaše stališče v zvezi s sofinanciranjem sredstev iz drugega stebra strani držav članic. Hvala. Hvala lepa. Besedo dobi gospod Vojčehovski. Hvala lepa, čisto na kratko. Poslanec Gladfelder je govoril o načrtu prihodkov kmetov v Romuniji. Podobno načrt ima tudi polska eh, vlada in eh, kmete to eh, skrbi in povzroča negodovanje med njimi in to vsekakor lahko negativno vpliva na situacijo kmetov, ne da bomo nekaj tudi na polskem. Druga zadeva. Gospa Mohan, govorili ste o tem, da 2 milijona hektarjev površin v Romuniji ostaja neizkoriščenih. Ali to povezujete z neposrednimi plačili, kajti velikost neizkoriščenih parcel je obratno sorazmerna z izplačili. Tam, kjer so plačila visoka, tam je malo neobdelane zemlje in obratno. Torej, zanima me, ali to povezujete z relativno nizko stopnjo plačil na hektar. Romunija je ena tistih držav, kjer so ta plačila eh, med najnižjimi. Eh, tudi na polskem so ta plačila nizka, nekoliko više kot v Romuniji. Zanima me, ali obstaja ta povezava. Hvala. Hvala, gospod Des. Hvala lepa, gospod predsedojoči, da sem se javil k besedi zaradi dejstva, da naj bi ta plačila obdavčili. Mislim, da moramo preveriti, ali je to sploh skladno z evropsko zakonodajo. Mislim, da bi bilo res nemogoče, če bi zdaj vlade na vzhodu Evrope ta plačila obdavčile. Sam sem se vedno dozemal za to, da določen da se določenemu znesku odpovemo. Ravno iz naslova bolj poštene porazdelitve v Evropi. Če se bodo zdaj naši kmetje soočili z dejstvom, da se romunskim kmetom obdavči ta sredstva, potem ne bo več nobenega razumevanja za takšno razdelitev sredstev. In moje vprašanje romunskih strokovnjakinje je, ali je sedanja vlada tista, ki to načrtuje, ali je že prejšnja vlada to načrtovala, kajti tu mislim, da moramo. Mm, jasno to povedati v javnosti, da to nikakor ni v smislu poštene porazdelitve sredstev v Evropi, če bi torej ta plačila obdavčili. Ima, ima pet... Hvala, ni več vprašanj. Tako da bi jaz samo še dodal, kakšne trende ugotavljate v smislu rabe tal. Kakšne, stru, kakšno prestrukturiranje poteka na tem področju, kajti v številnih državah ti procesi še potekajo. Zdaj pa izvolite čez odgovore. Lahko kar v istem vrstnem redu kot prej. Boste vi prva, izvolite. W takim razie pani pierwsza, bardzo no proszę. Attiecībā uz to daļu, kas ir mums, nu, tā ir problēma, ja mūsu arī to izdara. Jā, hvala lepa. Za nas, eh, pie to sve akor problem, če bi naša vlada predlagala obdavčitev, nihče ne bi bil zadovoljen, to je jasno. Ampak eh, dejstvo je, da gre za dohodek kmeta in vsak dohodek se seveda lahko obdavči in to je pač odločitev vlade. Zdaj, kar zadeva velikost kmetijskih gospodarstv. Sredi je velika kmetijska gospodarstva, pri nas so tista, ki prejemajo vsaj 16 tisoč evrov. Torej, ni velikost kmetije v hektarjih, tista, ki jo predeljuje velikost kmetije, ampak to, kaj je možno početi eh, s to zemljo, torej znanje, sama lokacija in pa dejavnost, ki se jo izvaja. Tu gre torej bolj za to, kaj naj bi v kateri regiji mm, razvijali. Sveda ne bodo zdaj raziskovalci opredeljevali, kaj naj posamezen kmet prideluje. Ne? To je stvar kmetijske svetovalne službe, znanja kmetov in pač tako naprej. Da, če pogledamo male in srednje velike kmetije, so ravno male kmetije tiste, na katere odpade 80-90 odstotkov vseh površin in eh, vseh eh, kmetij. In seveda je staranje prebivalstva tudi pri nas problem in ravno velik del teh malih kmetij mm, so kmetije, ki jih obdelujejo starejši. Vprašanje je, kaj storite to, da se pritegne mlade k kmetijstvu. Mm, kmetijstvo, živinoreja, eh, poljedelstvo, vse to so področja, kjer je treba vsak dan zelo trdo delati. Tu ni tehnologije, ki bi kmeta lahko nadomestila. Ne moramo zjutraj reči, draga krava, danes pač eh, te ne bomo mozli. Treba vedeti, da imamo ljudi, ki bi lahko predstavljali to novo generacijo kmetov. No in eh, morda bi lahko vedeli tudi nekakšno delo na izmene, da bi tisti, ki delajo v živinoreji, ne delali eh, 7 dni na teden, 24 ur na dan. To morda bi bil pomemben korak. Je pa vprašanje tudi, kako se bomo odločili, na kaj bomo stavili, kako se bomo razvijali. Seveda je potrebno razmišljati tudi o mm, drugih področjih. Mi kot eh, majhna država ne moremo eh, zdaj tu postavljati trendov. Dejstvo pa je, da moramo zagotoviti, da bodo tudi eh, manjše kmetije ostale aktivne. Hvala lepa. Gospa Mohan. Okay, so I speak English if it's okay, so we can make things shorter. So concerning um, Kar zadeva davke, kot eh, strokovnjaki lahko povem, da nisem ravno zadovoljna s to politiko. Ford Farmer. Kmetje imajo zaradi tega ogromno težav. Že od samega začetka, odkar smo začeli izvajati to politiko, romunska vlada je skušala pravzaprav dokazati, na kakšen način je možno zbrati več denarja v sam proračun. Tako da problem ni toliko v tem, da bi plačevali davke na neposredna plačila. Večji problem je za srednje, velike in majhne kmetije. Te se že tako ali tako pritožujajo in izražajo tudi zaskrbljeno zaradi tega, ker težko dobijo ta sredstva. In sami ste že rekli, da morda za njih ni ravno najbolj pravično, da jim še toliko več vzamemo. Romunija, kot veste, je ena od držav, ki ima najnižjo stopnjo neposrednih plačil. Čeprav smo še vedno v fazi postopnega uvajanja in moramo iz nacionalnega proračuna dopolnjevati ta plačila. Kar zadeva mlade kmete, Mi ne razmišljamo toliko o tem, da bi stvari uvajali na ravni hektarjev, bolj smo razmišljali o tem, da bi oblikovali uspešno politiko, v okviru katere bi čim več mladih upeljali na področje kmetijstva, zlasti kar zadeva prvi stebr, se nam zdi, da je to njegov ključni cilj, se pravi, da bi imeli poenostavljen program, v okviru katerega bi majhne kmete in mlade kmete vključili v sistem? Največji problem, s katerim se soočamo, pa je število hektarjev. 2 milijona jih imamo. Toliko zemlišč se ne uporablja. To je pravzaprav značilno za Romunijo. Torej, 2 milijona hektarjev niso del IAKSA, kar pomeni, da se za ta zemlišča ne plačuje. Obstaja pa potencial, da ta zemlišča izkoristimo še posebej od leta 2014 naprej, ko bomo trg liberalizirali. Takrat bomo lahko tudi ta zemlišča vključili v sistem nekdo v razpravi rekel, da več zemljišč, kot vključiš v sistem, niža je stopnja plačil, da se ne razdeli potem vsota na 9,5, temveč na 9,5 plus 2 milijona. Se pravi, bomo tudi to imeli težave. Lahko pa bi tudi to šteli, zato ker so pravzaprav to povsem neobdelana zemljišča, tam se ne prideluje in bi jih lahko vključili v ozelenitev. To je morebitna rešitev, ampak še vedno ni tako zelo enostavno. Tudi na ozelenitev so vezani določeni pogoji. Kaj še? Slišali smo vprašanje o sofinanciranju za države članice kolikor sem sama seznanjena s sofinanciranjem strani držav članic, je vsaj v Romuniji na regionalni ravni proračun zelo omejen. Imamo sicer evropska sredstva, evropski denar, ampak preostali del pa težko zberemo iz nacionalnega proračuna, ker je stanje takšno, kakršno je, tudi na lokalni ravni. spraševali ste tudi o tem, kakšni trendi se pojavljajo ali se morda pojavljajo nove težnje tudi na področju upravljanja proizvodnje v kmetijstvu. Za nas je zgodba o uspehu in kot takšno lahko tudi predstavimo biokmetijstvo, biološka proizvodnja hrane vse več kmetij se preoblikuje, prehajajo iz tradicionalnega na ekološko kmetijstvo. Ekološko kmetijstvo je torej tisto ključno in to je pravzaprav smer, v katero gremo in na kar bi morali biti ponosni. Sicer je še vedno vse v majhnem obsegu, ampak se stvari razvijajo tako da pravzaprav postajamo država izvoznica. Februarja sem bila na biofahu, enem od najpomembnejših sejmov za ekološko kmetijstvo. Romunija je bila tam udeležena kot partnerica. Uspelo nam je podpisati ogromno pogodb. Mislim, da ta trend eh, res ni slab. Vsaj takšno je moje mnenje. Hvala. Hvala lepa gospod eh, poslanec Jar, dodatno vprašanje še. Hvala, predsedajoči. Kot je dejal Albert Des in gospod eh, Gatfelder, eh, tu so stvari nekoliko konfuzne. Velika razlika je v tem, ali se mm, obdavči nek prihodek ali ne, to je stvar nacionalne države. Če pa se neposredna plačila iz proračuna EU neposredno obdavčijo v državah članicah, to pa ne vem, če je prav. Tako da tu mi je treba zadeve res eh, nadalje, nadalje še preučiti v kmetijski eh, reformi. Smo se dogovorili za določeno porazdelitev, ampak neposredna obdavčitev neposrednih plačil je po mojem mnenju neskladna z evropskim pravom. Eh, in to nima nobene zveze z obdavčitvijo dohodka. To je čisto druga zgodba. Tako da ne bi zdaj podaljševal razprave, ampak mislim, da se moramo pozanimati, kako je v posameznih državah članicah in verjetno bi lahko tudi koordinatori razmislili o tem, kako se lotiti te zgodbe. Hvala. Je bilo to bolj vprašanje ali mnenje? Zdaj, če želi kdo podati stališče s tem v zvezi, potem kar. Uh, imam pa eno vprašanje. Kako je. Zdaj z proizvodnjo hrane. Tradicionalna proizvodnja hrane je bila do sedaj zelo blizu bio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 tako da tu ni konkurence. Gre le za proizvodnjo za trg. Nekaj je tradicionalno kmetovanje, drugo pa je ekološko kmetovanje. Hvala lepa, s tem zaključujemo to sekcijo. Čudno, Martin, da ti danes tič ne govoriš, kaj se je zgodilo. Tako, prehajamo na tretji sklop, torej vpliv SKP na družbeno-ekonomske razmere. Tako da to bo na nek način predstavljal tudi poskus povzetka prvih dveh sekcij. Prvi dobi besedo gospod eh, profesor Čiževski iz Poznanske univerze in sicer na temo prilagajanja mehanizmov SKP pričakovanjem držav članic EU in interesom polskega kmetijstva. Me zanima, ali je to sploh možno. Gospod profesor, izvolite. Panje prevodničanci. Gospod predsedujoči, poslanke in poslanci spoštovani gostje. Hvala lepa za povabilo. To čast imam, da že drugič nastopam kot govornik na takšnem zaslišanju in to me zelo veseli. Časa je malo, mm, to pomeni, da bom eh, interese naše države morda prepustil potem za čas razprave, kajti o tem smo že govorili. O tem so govorili že kolegi pred menoj, še posebej, kar zadeva učinke. Ampak, dame in gospodje, moja predstavitev je nekoliko drugačna. Jaz torej, predstavljam katedro za makroekonomijo proizvodnje živil In mi smo edina katedra na polskem, ki povezuje tradicionalno ekonomijo z eh, kmetijstvom in z mikro ravnjo. No, to pomeni kaj? To pomeni, da bom v svojem, svoji predstavitvi podal sistemsko oceno SKP, ki jo Polska mislim, da že lahko poda zdaj po letu 2004. To bi lahko tudi nekoliko bolj univerzalna ocena. Gospod Šikerski je dejal, da je takšnih analiz bistveno manj kot v preteklosti, ampak ravno v duhu tistih analiz, ki smo jih imeli v preteklosti, je ta pripravljena. Moja izhodična teza je naslednja. Poslanci in poslanke, ne vem, ali veste, ampak eh, ko govorimo o regulaciji, ko govorimo o inštrumentih, E, to pomeni, da se s tem gradi tudi novo kmetijsko gospodarstvo in v bistvu se borite za spremembo paradigme. SKP, še posebej v zadnjem proračunskem obdobju, 2007-2013, je bila polna čustev in e, pogosto tudi nasprotujočih si razprav in e, rešitev. In eh, mislim, da to lahko na nek način um, povzamemo z skupnim imenovalcem. Eno je prehod iz eh, obstoječega industrijskega modela na model uravnoteženega ali pa socialno uravnoteženega kmetijstva. Rešitve, ki ste jih sprejemali, so bile po eni strani v liberalni opciji usmerjene v povečanje konkurenčnosti, v povečanje dostopa do svetovnih trgov. Potem šlo je za premik sredstev z kmetijstva na druge aktivnosti, torej omejevanje potrošnje iz proračunskih sredstev. Potem zmanjšanje presežkov, zmanjšanje stroškov proizvodnje. Vse to so elementi industrijskega modela. No in obenem ste v razpravah in v rešitvah to povezovali z etatistično opcijo. Danes ste zastavljali vprašanja eh, o odlivu ekonomskega presežka eh, iz eh, kmetijstva v živilsko predelovalno ali v naslednje eh, faze proizvodnje, ravno zaradi dejavnika nemobilnosti zemlje. Prav tako ste govorili o tem, da rešitve, ki jih tu sprejemate, pogosto privedejo do oligopolizacije in monopolizacije kmetijstva. Prav tako ste govorili pogosto o tem, da prihaja do vse večjega pojava negativnih internih učinkov. Gre torej za internalizacijo stroškov, kot to pojmenujemo v ekonomskih terminih. Prav tako je bilo govora o vse večjem pritisku na družbeno in naravno okolje. Prav tako je bilo govora o tem, da kmetijstvo in pa podeželje predstavljata javno dobro, ki nista, ki ni dovolj dobro ovrednoteno. No in ravno presek vseh teh opcij pomeni pojav novih eh, dilem v evropskem kmetijstvu. Še več, eh, gre za nov koncept kmetijskega tržnega gospodarstva, eh, ki pomeni prehod iz industrijske proizvodnje v družbeno trajnostno proizvodno. Te razvojne dileme izhajajo iz eh, določenih posebnih lastnosti kmetijstva. Po eni strani gre za zagotavljanje ravnovesja eh, na mm, gospodarski, socialni in okoljski ravni. Potem je tu nujnost sprememb in eh, retransferja sredstev v pogojih globalizacije. Naše raziskave namreč na kateri kaže, da približno 25 odstotkov eh, ekonomskega presežka eh, na, v kontekstu FADN odteka na predelovalca, na prodajalca, trgovca in eh, prav tako del odpade tudi na potrošnika. No in ta dodana vrednost se mora vrniti neposrednemu proizvajalcu. To je tisto temeljno načelo podpore, ki jo Unija zagotavlja kmetijstvo. To ni noben privilegij, če želimo voditi uravnoteženo politiko gospodarskega razvoja, potem moramo ta sredstva vrniti nazaj, to dodano vrednost moramo vrniti nazaj v primarno proizvodnjo. Zakaj? je pomembna skupna kmetijska politika v takšnem kontekstu. V pogojih vse večje globalizacije trgov se kmetje osredotočajo zgolj na eh, komercialne funkcije eh, in eh, obstani se puščajo druge funkcije, ki jih trg ne poplača. Poglejmo na primer onesnaževanje okolja. Odtok dodane vrednosti in redistribucija, če tega ne bomo ustrezno uravnotežili v SKP, je potem vse skupaj seveda v nasprotju z družbenimi pričakovanji. Prav tako industrijski model pomeni, da se v številnih regijah, ki kažejo manj eh, negativnih eh, dejavnikov, eh, v teh območjih prihaja potem do večjih nihanj v cenah in to tudi ogroža trajnost mm, proizvodnje. Tako da ta naš model, družbeno trajnostni model, ima smisel. Ampak dejstvo je, da so dosedanji modeli nezadostni, kajti prej sem že omenjal družbeni in okoljski vidik. Ampak sam tržni mehanizem je žal nepopoln in zahteva še določene izboljšave z vidika institucionalne podpore, kajti javna dobra v pogojih vse večje redkosti naravnih dobrin morajo pridobiti ekonomski značaj in eh, mora torej to predstavljati nek eh, osnovni stroškovni element. Če naj bi še iskali nekakšen pomen SKP za države članice Unije, potem moramo predvsem povdariti področja, v katerih SKP zagotavlja višjo eh, socialno učinkovitost kot pa tržni mehanizmi. In tu gre za tista območja, kjer se v višji meri izpostavlja vloga drugega stebra, kjer se v višji meri izpostavlja eksterne učinke v smislu javnih dobrin. Prav tako zagotavljanje uh, prehranske uh, oskrbe v obdobje, kjer je vse več potreb, imamo problem ravno za zagotavljanje ustreznega ravnovesja. Ravnovesja med eh, bremenom iz ekonomskega vidika, družbenega vidika in okoljskega vidika. In uravnoteženje teh treh eh, bremen oziroma pritiskov je tisto, kar je ključno. In zato bi tu opredelil problem kot sistemski. SKP ja mora veljati za celotno Evropsko unijo, Ampak, obenem imamo tudi različna pričakovanja, različne eh, razmere v državah članicah, imamo tudi različna, eh, različne disproporce v stopni razvoja kmetijstva. No in odprava teh težav gre z roko v roki s premembo paradigme in iskanje ravnovesja med eh, ekonomskimi, družbenimi in okoljskimi pritiski ni enako v vseh državah. Vloga SKP pa naj bi bila univerzalna, kar zadeva načela, ampak raznolika, ko gre za rešitve, ki se jih uporablja. No in tu moramo najti kompromis in ravno boj za ta kompromis je dobro viden v kompromisu finančne perspektive 2007-2013. Zdaj, Srednja in vzhodna Evropa v strukturi držav članic EU. Kot prvo imamo tu velik potencial zvišanja kmetijske proizvodnje. To pomeni, da je učinkovitost neposredne podpore bistveno višja kot v drugih državah. Kajti tu gre za še neizkoriščen potencial. Drugo vprašanje pa je nižji pritisk na naravno okolje. To torej pomeni, da imamo določene rezerve v smislu možnega porasta industrijske proizvodnje, ampak te meje so bolj oddaljene. Prav tako bi rad povdaril, da glede na te vrste potencijalov lahko razlikujemo in diversificiramo kmetijsko dejavnost na podeželju, bolj kot v tako imenovani stari uniji. In eh, to, kar najbolj odraža polsko kmetijstvo, je seveda mlado kmetijsko prebivalstvo, ampak pomankanje infrastrukture. In to je več kot očitno in to pomeni, da imamo zelo jasne usmeritve kar zadeva investicije. Ugotavljamo torej, dame in gospodje, da na dolgi rok, eh, ko pravimo takšno sistemsko analizo, so dokaj jasni obrisi tega, kakšne rešitve potrebujemo v eh, okviru SKP v prihodnje. Hvala lepa. Mislim, da bo kar nekaj zanimivih vprašanj vezanih na vaš prispevek. Besedo pa zdaj, da bi Martin Cimermanis Eh, predsednik oziroma vodja kmetijsko svetovalnega centra za podeželje iz eh, Latvije. Izvolite, spregovorili boste o vprašanju prvega stebra. Eh, paldies par iespēju uzstāties šeit. Matej Šaloda. Hvala lepa za to priložnost, da lahko tudi v latijskem jeziku podam predstavitev. Najprej gre zahvala vsem poslancem, ki ste nas podprli, ki ste nam tudi dali nekaj na svetu o tem, kako lahko še nadalje razvijamo svoje podeželje do leta 2020. No, v svojem prispevku se bom predvsem sredpričal na to, ali ne razmišljamo o kmetijstvu ali o razvoju podeželja na splošno. To je vprašanje, ki se ga zastavlja cela Evropa. Gre za vprašanje kako bomo v prihodnje sploh gledali na podeželje v prihodnosti. Torej, kako je potekal razvoj na podeželju v zadnjih letih? Predvsem je prihajalo do družbeno-ekonomskega praznenja podeželja. Prebivalstvo se seli iz podeželja v mesta. Ta proces se je zelo pospešil po sesutju sistema kolhozov iz sovjetske dobe prišlo je do upada produktivnosti v kmetijstvu. In žal, kot referenčna vrednost za neposredna plačila, veljajo ravno številke iz tega temačnega obdobja po tem, ko se je sesulo sovjetsko kmetijsko gospodarstvo. Seveda nas veseli, da smo sestavni del Evrope, sestavni del enotnega trga, no ampak te izhodišne vrednosti bi bile popolnoma drugačne, če ne bi imeli te sovjetske preteklosti. Ampak žal jo pač imamo in s tem se bo treba na nek način soočiti in zato imamo tudi zelo raznolika stališča v Latviji, kar zadeva odnos do kmetijstva. Mladi se vse bolj selijo iz podeželja v mesta. Vprašanje je zdaj, kako tem ljudem ponuditi neko spodbudo, to, da ostanejo na podeželju. Vidimo velike razlike v ravni dohodkov med mesti in mesti podeželjem. Ta razkorak je več kot 40 odstoten. In to je zelo velik razkorak in to ni le problem razvoja podeželja, temveč je to razkorak, ki ga moramo zmanjšati. To je ključnega pomena. Naš namen je, da bi do leta 2030 ta razkorak bistveno zmanjšali. Prav tako vidimo, da se število zaposlenih na podeželju bistveno zmanjšuje. Moja predgovornica iz Latvije je prav tako to že omenila. V samo petih letih se je število zaposlenih na, v kmetijstvu znižalo za 60 odstotkov. To je za majhno državo, kot je naša, ogromno. Vsako delovno mesto na podeželju uh, ustvari vsaj še eno delovno mesto v storitvenem sektorju ali v predelovalnem sektorju in tega nikako ne smemo pozabiti. tudi obseg proizvodne ne raste dovolj hitro, da bi ta negativen učinek izseljevanja z podeželja eh, lahko nadomestili v polni meri. Seveda se tudi mi zauzemamo za višjo produktivnost, da bi imeli le še 3 odstotke aktivnega prebivalstva, ki bi bilo dejavno v kmetijstvu. No, več kot 20 odstotkov vseh naših kmetov je že po upokojitveni starosti, ampak v bistvu nimajo nobene alternative, ne na podeželju, ne v mestu, da bi lahko služili denar in to je tudi razlog, zakaj imamo tako zelo veliko resnično malih kmetij. Levi delež gospodarske dejavnosti v Latviji odpade na večja mesta in kmetijske površine predstavljajo le 1,4 od 2,2 milijona hektarjev. Torej, od 2,2 milijona hektarjev potencijalno obdelovalne zemlje se le 1,4 milijona hektarjev dejansko obdeluje. No, zato je zelo težko našim kmetom sporočiti, da bi naj bi po novem sistemu še več uh, zemlje prenehali obdelovati. No, še en trend, s katerim se soočamo, tako kot preostale Evropa na podeželju, je, da je število oziroma da je stopnja brezposobnosti na podeželju ponekod v nekaterih uh, območjih skoraj da 80 odstotna. Na nek način je to trend, ki se mu ne da izogniti, kajti sodobno kmetijstvo je bistveno manj delovno intenzivno. Tu vidite zemljevid, ki kaže stopnjo brezposelnosti v Latviji. In tu vidimo jasno tendenco izseljevanja iz podeželja. In pomembno je, da najdemo učinkovite, učinkovite inštrumente na regionalni ravni za reševanje te problematike. To ni nekaj, kar lahko rešujemo zgolj s kmetijskimi ukrepi. No, tu vidimo prikaz migracijskih trendov. 200 tisoč zaposlenih je zapustilo, 200 tisoč eh, oseb je zapustilo migriralo ne le z podeželja v mest, ampak sploh iz države. To je splošen problem naše države. To pomeni, da imamo manj davkoplačevalcev in eh, to je makroekonomski problem za Lacijo nasploh. Sploh mladi zapuščajo podeželje in poskusi motivacije mladih naj ostanejo v območju katerega prihajajo, je seveda zelo težka naloga, kajti če nimajo priložnosti, kaj ne naredijo. Bodi si gredo v mesto ali pa sploh zapustijo državo. Tu na tem grafikonu vidimo, da so naša podeželska območja zelo redko poseljena in da se večina prebivalstva osredotoča na večja mesta. Imamo celo območja z manj kot tremi osebami na kvadratni kilometr, kar je izjemno malo za evropske razmere. In razvoj podeželja se v resnici odvija zgolj v okolici večjih mest. Imamo ljudi, ki prebivajo na podeželju, ampak se vozijo na delo v mesto. Veliko ljudi živi na ta način. Tu vidimo višino plačil na površino in eh, tu vidimo, da to nikakor ni v kakšnem koli sorazmerju s številkami povezanimi z izseljevanjem. Žal. Predvsem intenzivno kmetijstvo ima največ koristi od teh neposrednih plačil. Eh, prebivalstvo na podeželju nasplošno pa ne toliko. vrednost zemlje, vrednost zemlišč v Latviji se je od 2004 podeseterila v zadnjih eh, osmih letih. Delno gre tu za špekulacije, da bo zemlja tudi v prihodnje pridobila na vrednosti in pogosto sploh niso kmetje tisti, ki kupujejo zemljo. tako da veliko je sredstev, ki naj bi bila namenjena kmetom, ampak v bistvu gredo ta sredstva v žepe ljudi, ki so kupili zemljo iz čisto špekulativnih vzgibov. Za prebivalce je seveda tudi zelo pomembno splošno socialno okolje. Gre pač za kraj prebivanja, ki mora biti prijeten, ki mora imeti možnosti eh, tudi za prebijanje prostega časa tekom konca tedna, če imamo tri prebivalce na kvadratni kilometr, je to seveda nemogoče. No in eh, na te spremembe se moramo predvsem osredotočiti. Dejstvo je, da po eni strani so te spremembe neizogibne, ampak dejstvo je, da jih eh, tudi ne moramo kar tako pustiti ob strani. No, tako nekako izgledajo trendi v Latviji. Hvala za to priložnost, da vam to danes predstavim. Hvala lepa. Zdaj pa so na vrsti vprašanja. Bom morda jaz prvi zastavil vprašanje. Eh, gospod profesor, dejali ste, da razprava, ki jo mi tu vodimo v odboru za kmetijstvo, v bistvu uvaja nove mehanizme, nova pravila in posledično s tem gradimo tudi novo kmetijsko gospodarstvo, novo kmetijsko politiko. To se mi zdi zelo temeljna ugotovitev, kajti zdi se mi, da je agroekonomija bistveno drugačen pojav kot eh, ekonomija nasplošno, kajti tu imamo naravni dejavnik, ki je zelo pomemben v proizvodnem procesu. Prav tako ste dejali, da morajo biti rešitve univerzalne po načelu, ampak eh, različne po svoji obliki. Ja, seveda, ampak kako to opredeliti? Ali nam znanost lahko ponudi takšne rešitve, ki bodo univerzalne in splošno sprejete in ki bodo obenem tudi dovolj eh, raznolike, kajti naša kmetijstva so različna in eh, Na ta način naj bi te rešitve bile spremljive tako za kmete kot za davkoplačevalce. No in še vprašanje za drugega govornika. Govorili ste o vrednosti zemljišč. To je problem v številnih državah. Kdo kupuje to zemljo? S kakšnim namenom? To, da pač anonimni kapital kupuje zemlišča, to popolnoma sprevrže eh, trg z eh, kmetijskimi zemlišči, kajti kmetje nikoli ne bodo zmagali v boju proti kapitalu. Tako da tu potrebujemo rešitve, ki bodo bolj primerne za kmete, seveda, če bodo kmetje ta zemlišča uporabljali za proizvodnjo. Kajti seveda si tudi kmet verjetno želi prihodka od zemlje. In vprašanje je, kakšna je proizvodna na teh območjih, kjer imate tako zelo redko poseljenost. Eh, gospod Jar, vi boste verjetno tudi zastavili vprašanje. Ja. Izvolite, ste res nenadomestljiv danes. Hvala lepa predsedujoči. Torej, problematika ekonomske politike eh, na podeželju, seveda s kmetijstvom lahko dosežemo veliko, prav vse pa ne. Eh, pomembno je vedeti, da lahko tudi izseljevanje podeželja predstavlja priložnost za razvoj kmetijstva. No, prvo vprašanje, če zemljišča zdaj postanejo predmet špekulacij, potem je funkcija zemljišč na podeželju kot eh, generator delovnih mest izgubljena. Mi smo politično, Brusel pač mm, želi sporočiti, da je prvi stebr namenjen ne lastnikom zemljišč, ampak tistim, ki obdelujejo zemljišče. Torej, ali se vam zdi to zadosten ukrep ali pa se vam zdi, da potrebujemo še več ukrepov. In drugo vprašanje, kar zadeva kmetijsko politiko. Bruselska strategija in mislim, da tudi strategija našega odbora je, da imamo pač ta drugi stebr, razvoj podeželja in imamo tudi kohezijske sklade to je mm, mm, vzpostavljeno na ta način, da imajo regije in države članice tudi pravico so odločena, kajte mi tu v Bruslju ne moremo odločiti, kaj je zdaj konkretno nekje potrebno za to, da bomo resnično izoblikovali neko kmetijsko uh, politiko, politiko zaposlovanja na. Uh, podeželju. In zanima me, ali se vam zdi, da so mehanizmi brusta zadostni ali bi predlagali morda še kaj. Prav tako imam pogosto občutek, da ni vse stvar denarja, ampak je stvar strategije in dobrih pravih projektov. Hvala. Gospod Gladfelder tudi. Dobro, če ni več vprašanj, potem pa bi prosil naše strokovnjake, če lahko odgovorijo, izvolite. Ja, začne skoraj bilo skirovane pod mojim. <clears throat> Bom jaz morda odgovoril na tisto vprašanje, ki ste jih namenili neposredno meni. Gospod predsedujoči, mornar, ki ne ve, kam pluje, mm, ima vedno napačen veter v jadrih, kot je dejal Seneka. Namreč skupna kmetijska politika, ki se tu oblikuje že leta in leta, je pogosto nekakšna rešitev hik et nunk. Torej, gre za odgovore na akutna vprašanja, ampak to še ne predstavlja nekega novega kmetijskega gospodarstva, neke nove agroekonomije. Ko sem govoril o tej novi agroekonomiji, sem imel v mislih to, da te aktivnosti sedanje kmetijske politike omogočajo, da ugotovimo nekaj, kar neposredno ne vidimo. Gre za ekonomsko rento, ki jo daje proizvodna hrane oziroma kmetijska zemlišča. Prej smo govorili o uh, rentah, ki jih prinaša uh, lokacija, kvaliteta zemljišč, uh, redkost. Nikoli pa ni bilo govora o renti, ki jo prinaša kakovostno okolje. Na svetu je globalno zdaj tako, da tretjina smeti, ki jih proizvedemo, ekosistemi, detektivno smeti, ki jih proizvedemo, ekosistemi ne morejo absorbirati. In eh, model industrijskega razvoja kmetijstva bi zato predstavljal velik problem. In zato je velika zasluga Evropske unije ravno v tem, da spodbujamo ukrepe iz drugega stebra, da gledamo na stvari z regionalne perspektive, da se zavedamo regionalnih problemov in eh, dobrega stanja okolja. Tu smo na prvem eh, mestu v svetu. Američani za nami zaostajajo, da sploh ne govorimo o Aziji. Ampak to ne zato, ker bi bila Evropska unija tako zelo dalekovidna. Ne. Imeli smo pač veliko potrebo potem, kajti kmetijstvo v Evropi ni ravno eh, najbolj od eh, narave dano eh, v primerjavi s preostalim svetom. In pomembno je, da v ekonomsko računico vključimo tisto, kar v tem izračunu še ni zajeto. Kajti dejstvo je, da imajo zemlišča tudi določeno vrednost, ki pa se prenaša na predelovalce, trgovce, ne pa na kmete. To seveda prinaša dohodke, ampak tudi stroške. Tako da težko prepričamo kmeta, vsakega ne le polskega, da je voda v njegovem vodnjaku voda nas eh, vseh, ne samo njegova, in da je treba internalizirati, naprimer, strošek koriščenja takšne vode iz njegovega vodnjaka. E, tako da vse je to vrstne in, interne stroške treba tudi vključiti. Sprašujte, kaj so te univerzalne vrednote oziroma načela. Ravno načela, e, ekonomska načela v ekonomskih pogojih so univerzalna in v ekonomskih e, pogojih, v tržnih pogojih gre torej za popraševanje, ponudbo, ceno, pomeno pa je, da se tudi v polni meri identificirajo stroški in dohodki. Zdaj, kaj pa bo dejansko realizirano, to pa je odvisno od podrobnih rešitev. Če torej sklenem, dejansko gledano, kmetijsko gospodarstvo izhaja iz rešitev SKP, v naslednji fazi pa ustvarja tudi perspektivo nadaljnega razvoja. In eh, tu nimamo nekih posebnih možnosti za to, da bi se oddalili od teh načel. To je bilo nesmiselno, kajti ravno 50 let eh, zgodovine SKP nam daje to teoretično podlago za novo kmetijsko ekonomijo, ki jo moramo razviti. Hvala. Hvala lepa, gospod uh, profesor. Izvolite, še vi dobite besedo. Ljubot, lobijem, jautajem, barzemi. Eh, Najlepša hvala. No, vsa ta vprašanja, ki ste jih zastavili, so zelo dobra, ciljno usmerjena in pravzaprav na mestu. Seveda imamo težavo s tudi s tem, da zemlišča na podeželju kupujejo ljudje, ki pravzaprav niso kmetje. Ampak dejstvo je, da je ogromno vlagateljev, ki kupujajo zemlišča in med temi vlagatelji je izjemno majhno število kmetov. V baljskih težavah državah se soočajo s temi težavami, tako da so vsi ti podporni ukrepi namenjeni kmetom. Ampak razmisliti bi morali o tem, na kakšen način smo pravzaprav ljudi privezali na zemljo. Pravzaprav so celoti odvisni od teh plačil in za številne je to pravzaprav edini vir prihodka. Ne vem pa, kaj se potem dogaja s samimi kmetijskimi gospodarstvi. Kmetijska gospodarstva naj bi delovala bolj učinkovito, vendar je dejstvo, da enostavno ne morajo kupiti dovolj zemlišč, ker zemlišča kupujejo drugi posamezniki. Potem so tu še dodatna plačila. Vprašanje je, ali so ta dodatna plačila dovolj ali ne. Občutek imam, da z nami še ne ravnajo na pravičen način. Veliko več naložb bi morali zagotoviti tudi za razvoj podeželja. Potem je tu še vprašanje infrastrukture. Namreč opažamo, da se na mestnih območjih veliko vlaga v samo infrastrukturo, na podeželju se to zanemarja. Dejstvo pa je, da tudi na podeželju potrebujemo ustrezno infrastrukturo, zato ker je gostota naseljenosti precej manjša kot v mestih. Lahko se zgodi tudi to, da naprimer na podeželju ceste enostavno ne popravljajo, še posebej v tistih območjih, ki so zelo redko poseljena. Vse skupaj pa potem spodbudi proces izseljevanja ljudi z podeželja v mesta. Kaj lahko storimo s tem v zvezi? Mislim, da imamo več možnosti, ampak ene od njih zagotovo še nismo dovolj preučili in izkoristili. Kar nekaj izkušenj s kmetijstvom in kmetovanjem imamo tudi iz sovjetskih časov. Občutek imam, da obstaja ogromno potencijala, ki ga enostavno ne znamo izkoristiti. Mislim, da imamo še nekje 80 odstotkov potencijala, ki ga ne izkoriščamo. Zato se moramo vprašati, kako lahko ta potencial izkoristimo na najboljši možni način. Zagotovo obstajajo posamezniki, ki si želijo, da bi ta potencial enostavno pustili pri miru, ampak tudi na področju kmetijstva bo treba nekaj storiti. Še... Hvala lepa, zdaj smo prišli do konca. Želi še kdo besedo? Nekateri danes sploh niste spregovorili, ampak dobro, pač tako je. Torej, če nihče več ne želi besede, potem bom eh, poskusal nekako povzeti to zaslišanje o izkušnjah državčani z eh, SKP v obdobju 2004-2013. Mislim, da smo šli celo dlje, dlje nazaj kot prvotno predvideno, eh, torej celo do predpristopnega obdobja. Ampak zavedati se moramo, kaj je pomenil pristop do nove države. Če ne bi razumeli, do kakšnih sprememb je prišlo na podeželju in v kmetijstvu. Gre za vstop drugač, v drugačno ekonomsko območje, v drugačno politično območje, v drugačno območje demokracije, človekovih pravic in tako naprej. In vse to je seveda imelo vpliv tudi na določene spremembe, ki so se zgodile na podeželju in ki so bile bistveno poresnejše kot eh, v mestih. Gospa Magine se sprašuje po povišanju kakovosti življenja na podeželju, o povišanju tudi števila novih delovnih mest na podeželju. To je seveda odvisno tudi od eh, kakovosti okolja, ki ga ponujemo. Kaj še? Razlike so velike. Imamo industrijsko kmetijstvo in v okolju usmerjeno kmetijstvo. V novih državah, članicah smo imeli zelo velike kmetijske obrate. Včasih celo nekaj deset tisoč eh, hektarov velika eh, kmetijska gospodarstva. Imamo zelo velike razlike med velikimi in malimi kmetijskim in gospodarstvim, vprašanje je, kako oblikovati SKP, ki bo upoštevala vse te razlike. No, potem tudi vprašanje, ali je treba upoštevati dejansko tudi kmetijsko proizvodnjo. Imamo seveda problem proizvodnje hrane, ampak dejstvo je, da morajo nove članice proizvajati tudi hrano v ustreznih količinah, ob ustrezni kakovosti. No in še kakšne so funkcije kmetijstva in kaj naj bi to pomenilo za prihodnost eh, SKP. Tu je kar nekaj razprav na to temo že bilo. Mislim pa, da se lahko dogovorimo o določenih izsledkih današnje razprave. Potem vprašanje, v kolikšni meri so male kmetije problem, v kolikšni meri pa je to pomembno javno dobro, ki ga je treba ustrezno izkoristiti. Po eni strani so to problemi, po drugi strani so to prednosti. Če so to prednosti, kako jih izkoristiti, no in še koliko to stane, kdo bo to plačal. pogosto, pogosto menimo, da so male kmetije, kmetije, ki lahko funkcionirajo tako kot velike, samo na, manjšo, na manjši ravni, na nižji ravni. Ne, sploh ni, sploh ni res. Ne gre za to, da pri malih kmetijah samo ponavljamo isto strukturo proizvodnje kot pri velikih, samo na manjšem obsegu. No in potem je tu še vprašanje porazdelitve vrednosti v celotni verigi od eh, njive do mize. Tu lahko nova SKP nekaj stori na področju prestrukturiranja te vrednostne verige. In še zadnje vprašanje, kako tudi druge politike, poleg eh, SKP in politike razvoja podeželja, vplivajo in morajo vplivati na spremembe na podeželju je to kohezijska politika, se pravi infrastruktura, brez katere ne bomo rešili problemov reševanja brezposelnosti, um, zaposlovanja, okoljskih problemov. Najlepša hvala vsem predavateljem. Ponedeljek je vedno težaven dan za organizacijo našega dela. Veliko ljudi eh, šele prihaja nazaj v Bruselj, veliko ljudi je imelo ta podaljšan konec tedna. Veliko poslancev ima seveda še obveznosti v svojih volivnih eh, okrajih, ampak eh, tu so tudi naši strokovni sodelovci, naši asistenti, ki bodo vse te premisleke in razmišljanja posredovali tudi vsem našim članom poslancem. Torej, hvala lepa. Naslednje zasedanje pa bo 29. maja ob 15. uri in 30. maja ob 9. uri. Če ni morebitnih dodatnih vprašanj, potem bi si dovolil skleniti današnje zasedanje. Lep večer in še enkrat hvala vsem govornikom za mislim, da prispevke, na podlagi katerih bomo lahko nadaljevali s to razpravo tudi na konferenci v Krakovu, ki bo potekala 6. in 7. junija to bo konferenca, na kateri bomo govorili v veliki meri ravno o teh problemih in eh, tudi današnje predavatelje bi povabil na to konferenco. Eh, hvala še enkrat in se prečutili za to nekoliko bolj osebno noto ob koncu.